trpljenje, hvala, da ste ostali. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste ostali v dvorani tudi še po 12. uri in obveščam.